in v velikem številu spremlja našo razpravo. Nadaljujemo z zasedanjem, zapisnik potrjenih besedil je na voljo, če ni kakih pripomb, je zapisnik potrjen.